srečujemo z enominutnimi govori. Gospod Džan Karbornano je eh, prosil eh, za eh, parlamentarno imuniteto zaradi kazenskega postopka pred sodiščem v Bolcano.